Najprej moramo izžrebati novega eh, zadolženega zaštitja, kajti gospa Doc nas mora zapustiti. Ja torej, eh, izbrati moramo novega števca, ki bo nadomestil gospod Doc. gospa Lara Komi. Hvala lepa, gospa Komi. Spoštovane gospe in gospodje, torej sedaj bomo začeli s četrtim krogom volitev. Naj vas še enkrat spomnim na to, da v skladu za prvim odstavkom 16. Eh, člena poslovnika eh, lahko kandidirata samo tista dva kandidata, ki sta v tretjem krogu dobila največje število glasov, to sta gospod Petela in gospod Tajani. Sedaj pa bi eh, prosil, da dvoranski sluge razdelijo glasovnice. Števci pa eh, prosim zauzamete svoja mesta. Gospa eh, Komi, vi morate sedaj zauzeti mesto gospi Doc, to je številka 3. Torej, vi boste potem glasovali na koncu. Prosim, da greste na svoje mesto, kje je gospod Ökmark. On je zame signal, da vse dobro teče. Kje je? U. Ökmark. Gospod Ökmark, prosim. Dobro. Gospe in gospodje. ste vsi zadolženi za štitje na svojih mestih? Dobro, eh, sedaj začenjamo z eh, glasovanjem. Spoštovane poslanke in poslanci, ste vsi oddali svoj glas? Ne. Še enkrat bom vprašal. Ste eh, vse kolegice in kolegi glasovali? Želi še kdo oddati svojo glasovnico? Eh, zadnjič vprašam, ali ste vsi glasovali. S tem je sklenjen četrti krok volitev. Eh, Števce prosim, da se napotite v prostor R11. Ko boste zaslišali zvonec, boste vedeli, da nadaljujemo s sejo. To boste videli tudi na ekranih. Izhajam iz tega da bomo med 21. uro in 21.15 imeli rezultat. Do takrat pa prekinjam sejo.